Kolegi, per favore, prendete posto. Spoštovani kolegi, prosim vas, da zasedete svoja mesta. Vsi poročevalci so prisotni. Lahko začnemo današnji sestanek s, prvi, s prvo točko na dnevnem redu. Skupna razprava o točkah 11.13 posledice uveljavitve Lizbonske pogodbe. Ne vem, kako ste se organizirali, poslanka Lohbiler, poslanka Gal, katera bo prej spregovorila. Poslanka Lohbiler, prosim. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Na eh, zadnjem sestanku našega odbora eh, v novembru smo pri, eh, predstavili eh, osnutek poročila. Naši predlogi sprememb so se nanašali na različne eh, komitološke pro, eh, postopke. Regulativni postopek z pregledom, ki nastopa sedaj, pa nam bo dal eh, možnost, da bomo nasprotovali tistim okrepom, eh, ki niso v skladu s pravno podlago. O tem smo imeli več razprav. Ugotovili smo, da eh, bo to zagotavljalo tudi eh, Eh, doslednost na strani parlamenta. Ta postopek se pregledom se mora uporabljati tak, takrat, ko so pogoji izpolneni. Parlament bo imel tudi podlago, da bo v bodočih pogajanjih lahko se pogajal o instrumentih zunanih odnosov. To pa je pomembno, glede na to, da bo trenutni instrument potekel leta 2013 glasovali bomo tudi o amadmajih pred 1. decembrom, oziroma naj bi glasovali pred 1. decembrom, prednje začela veljati Lizbonska pogodba. Ampak glede na to, da bi taka odločitev potem eh, bila eh, zastarana po 1. decembru, smo se odločili, da ne bomo glasovali po Lizbonskem pogodbo, RPS ne velja več, torej regulativni postopek s pregledom. Kar zadeva uporabo zakonodaje, pa se uvaja razlaga med delegiranimi akti in izvedbenimi akti. Postopek za eh, sprejem delegiranih aktov nadomešča trenutni regulativni postopek za pregledom. Trenutno pa se institucije še vedno pogajajo o tem, kako naj bi ta nov postopek prevedli v pravni akt. Eh, Imamo tudi sporočilo od komisarke Ferrero Waldner, to je sporočilo gospodu Albertiniju, da predstavlja argumente proti uvajanju RPS za sprejemanje strateških dokumentov. Potem je tudi dolga eh, sporočilo z pravnimi argumenti, ki pa so ravno nasprotni temu stališču. Ker se institucije še vedno pogajajo o tem, kako naj bi te nove postopke prevedli v pravni akt, še ni čisto mogoče, da bi uložili predloge sprememb, ki bi odražale novo situacijo. To so zelo izjemne okoliščine med dvema pogodbama in zato predlagamo, da danes ne bi glasovali o tem poročilu. Vendar pa bi prosili AFED, da nam da mandat, da začnemo uh, Eh, pogajanja o načeli strateškega dokumenta, ki šteje kot delegirani akt. Upoštevajoč Lizbonsko pogodbo in upoštevajoč tudi tekoča pogajanja med institucijami za eh, pravne določbe oziroma o pravnih podločbah. Kar zadeva koledar za to poročilo, kar zadeva roke, to pa bo odvisno od izida pogajanj med institucijami. Medtem pa poleg razprave o pravnih eh, vprašanjih smo imeli eh, konstruktiven sestanek z eh, službami komisije o strateškem dokumentu in kmalo pričakujemo, da bo obstajala uradna delovna skupina o HDRH In eh, upamo, da bo Evropski parlament kmalo oblikoval bolj formalni odziv, potem, ko bo dobil uradno preko komitologije eh, osnutek strateškega dokumenta. In potem se bo odločalo, ali, eh, ali in kdaj bojo potrebni dodatni sestanki. Hvala. Biler, Dobro, hvala poslanka Lohbiler. Mogoče bi dopolnila kolegica Gal. Hvala lepa. Kolegica Barbara je povedala vse, kar je pomembno v zvezi s tem zapletenim pravnim postopkom oziroma v tej zapleteni pravni situaciji, v kateri smo. Naj samo pojasnim eno stvar kolegom. V tem poročilu imamo dve skupini predlogov sprememb. Prva skupina eh, se nanaša na predloge komisije in podpira predlog komisije. da se stroški, ki so po, eh, stroški povezani z davki, finan, eh, financirajo iz instrumenta. To je eh, sprejemljivo. Druga skupina amandmajev, ki jo imamo v našem poročilu, kolegi so v, v odboru 9 tudi dali svoje predloge. To pa je, da se da več moči parlamentu in da lahko spremljamo, kaj se dogaja na področju strateških dokumentov in večletnega programa. In zato se je začela ta predloga, razprava o pravnih vidikih, zato obstaja ta pravna negotovost v tem trenutku. Nimamo točne dikcije, kako bi ta regulativni postopek s pregledom bil imenovan, kako bo imenovan in ka, eh, kakšno, kakšen pravn upis bo dobil po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. In zato moramo počakati. In potem lahko, ko bo to vključeno v naše poročilo, potem lahko gremo naprej. razprava poteka eh, paralelno v obeh odborih, našem in deve, da bi lahko obravnavali strateški dokument komisije. Upamo, da ga bomo dobili eh, formalno in zato potrebujemo vaš mandat, zato predlagamo, da preložimo glasovanje in prosimo tudi za vašo podporo mandatu. Ja, Hvala. Vaše besede so bile zelo relevantne. Še kdo? Poslanka Brantner? Ne. Prosim, poslanec Brok. Gospod predsedujoči, komu naj damo mandat? Penso che il mandato debba... Mislim, da bi morali mandat dati poročevalcem prisluhnino, kaj pravijo na to. Sorry, you, you ask... Um, ja, prav imate. Eh, za eh, gospod Kingo Galin, za me smo prosili za ta mandat. Poslanka Brantner. Naslednja točka dnevnega reda, ampak mogoče lahko že zdaj to obravnavamo. In sicer gre za to vprašanje za delegirane akte. Eh, Po našem mnenju bi bilo boljše, če bi vse inštrumente iz afeta skupno obravnavali, ne pa vsakega posebej in eh, na isti način eh, predlagamo tudi za mandat, da dobimo isti mandat in da ga potem ločeno po vsakem inštrumentu obravnavamo. To je naš pristop. Mi eh, smo prepričani, da smo močnejši, če delamo skupaj, zato prosimo za ta skupni mandat. Poslanka Autola. Radkažu, joka on neuvoteltu Äh, siis palvelujen ja raportoijien kesken on erittäin hyvä ja toivon todella, että tämä mandaatti voidaan antaa. Mislim, da je to že odličen rezultat in da bi lahko dodelili ta mandat. Kot, kolegi, kot sta dejali kolegici in eh, kot je dejala tudi eh, kolegica Brantner, mislim, da bi morali to obravnavati skupaj. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so si prizadevali za to, da bi prišli do rezultatov. Hvala. L'onorevole Muniz e poi l'onorevole Brock. Poslanka Muniz, potem pa poslanec Brock. Sì, grazie eh, presidente. Come ponente Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot poročevalka v senci socialistov menim, da je stališče poročevalk odlično. Z revizijo teh eh, inštrumentov lahko nadoknadimo mm, stvari, ki smo jih zamudili v preteklosti. Parlament naj bi imel možnost, da nadzoruje delegirane akte eh, komisiji. Mislim, da bi morali upoštevati to, kar nam predlagata poročevalki. Poslanec Brok, prosim. Jaz se strinjam za cilji, ki so bili navedeni, tudi ciljev, da bi to skupaj obravnavali. Jaz vem, kako te stvari eh, potekajo, kako se je to začelo, eh, kako se je obravnavalo te finančne inštrumente. Jaz vendar je bil to zelo širok forum, ki je to obravnavajo. Zdaj pa ena e, politična skupina in zdaj mislim, da je to problem. Mislim, da bi bilo dobro, če bi bilo več e, prisotni. Jaz e, mislim, da ta pogajalski tim bi moral biti bolj številčen, e, tako da bi ta odbor ustrezno predstavljal. E, ja, to bomo preučili. Poslanka Lözing, potem vam bom dal besedo, gospa poročevalka. Poslanka Lözing, prosim. Vi ste že povedali svoje. Poslanka Lözing. Linken, um, kaj... Jaz lahko se strinjam z argumenti, ki smo jih slišali, mi smo to včeraj še enkrat razpravljali. Prisrčno se zahvaljujem, eh, da smo v tej izjemni situaciji prišli do takšne rešitve. Eh, Poslanka Lohbiler. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Äh, Ni samo ena politična skupina, ki se s tem ukvarja. Eh, gospa Kinga Gal je moja so reprezentantka in šajc od, je, eh, od eh, levih je iz odbora INTE. Also, Frau... Gospa Kinga Gal je tudi kot predstavnica politične skupine. Če mi bomo zagotovo okrepili našo pozicijo, če bo še nekdo zraven. Zato se strinjamo, da bi še nekdo prišel zraven tudi od socialitov. Mi smo se pogovarjali z vsemi. Jaz sem včeraj napisala eno elektronsko poško, pošto in sem predlagala, da bi se sestali poročevalci in poročevalci v senci. Jaz ne vem, gospod Brok Ali ste mnenja, da je to dobro, če imamo vse eh, poročevalce v senci na sestankih, ali pa mislite, da je potrebno še več ljudi vključiti? E, torej, jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi bili e, poročevalci v senci vedno zraven. Eh, ano, onorevole Brok. Poslanec Brok, prosim. Potem poslanka Gal. Onorevole Brok. Ja, jih pa. Ja, jaz imam vedno probleme z sencami ampak v tem primeru ne. Če je to rešitev, mi se bomo med seboj to še pogovorili. Jaz zdaj ne vem niti, kdo so poročevalci v senci, bom to pogledal. Je, jaz mislim pa, da če bodo poročevalci v senci prisotni, da bo potem to v redu. Poslanka Gal, besedo imate? Hvala, predsedujoči. Mislim, da ni problema s eh, poročevalci v senci. Sama sem poročevalka, ampak kar zadeva 10. Eh, novembra, sama sem eh, začela predstavljati to poročilo in s kolegico sva se odločili, da bo ona dala Eh, uvod. Zato je začela gospa Lohbiler, ampak sva enakopravni, povsem koordinirano delujeva v zvezi s tem vprašanjem in sva se dogovorili o tem, kar sva povedali danes. Mislim, da niti gospod Ničel, ki spremlja ta eh, instrument v drugem odboru, jaz to počnem tudi tukaj, mislim, da to ne bo more biti problem v tem primeru. Hvala. Um. Dobro. To točko bomo dorekli na koncu razprave, verjetno. Ja, nisem pozabil na vas. Poslanka Munic, prosim. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. EPP mm, ima težavo s tem, da bi imeli dva koordinatorja. Na sestanku koordinatorjev se določajo poročevalci za podsamezna poročila. Sami smo delovali popolnoma pravilno, skušali smo upoštevati tudi stališče socialistične skupine nimamo nobenih težav s tem, da bi, s tem, da bi bili poročevalci v senci. To je praksa v Evropskem parlamentu. Dobro. Glede na to, da so se vsi oglasili, tisti, ki so to hoteli, prisluhnimo gospodu Millerju. Miller, Miller zastopa komisijo. Hvala predsedujoči. Kot je omenila gospa Lohbiller, vam je pisala komisarka gospa Waldner, pisala tudi poslanki Jolie in sicer eh, o tehničnih vprašanjih. Upam, da bi to pismo lahko razdelili vsem članom tega odbora. In kot je rekla gospa Ferrero Waldner, je komisija pripravljena olajšati te razprave eh, kakorkoli pač to lahko naredi, kar je v njenih močeh. Zato bi bili zelo veseli, če bi to vprašanje bilo čim prej rešeno. In zato pozdravljamo današnjo pobudo, da se da mandat poročevalkam, da se srečata s svetom. Zato bi bilo zelo pomembno, da se obe veji zakonodajne eh, oblasti o tem pogovorita v najkrajšem možnem času. Komisija bo zagotovila vso svojo pomoč v teh razpravah. Hvala. Bene, allora, mm, mi pare... Dobro, mislim, da lahko povzamem, da pogajanja lahko vodijo vse tri poročevalke, ki so sicer pristojne za različna področja. Dobro je, da imamo tudi nadzor predsedstva in tega odbora. koordinacijo s poročevalci v senci naj bi vodili v tem eh, razširjenem eh, okviru. Opredelili smo torej naše usmeritve, to pomeni, da jim lahko dodelimo mandat, da vodijo pogajanja. Potem nam bodo o tem poročale, ko bo prišlo do eh, dodatnih napredkov kolega, kolegica Avtila, prosim. Najlepša hvala. Mislim, da je ta rešitev dobra. Neuradno bi spostavila naslednjo točko. Politične skupine niso še imenovale predstavnikov v tej delovni skupini. Kdo bo preučeval eh, način dela? Sama sem eh, predsednica te delovne skupine, vendar eh, žal ne moram doseči nobenih rezultatov, če mi skupine ne eh, dajo svojih predstavnikov na voljo. Ta delovna skupina trenutno se ne more srečevati, če eh, nimamo teh predstavnikov. Najlepša hvala. Ja, ta problem eh, že vsi poznamo. Eh, Manjka pravzaprav tisti izvedbeni del. Opredeljen je bil splošen pristop. Sedaj moramo ugotoviti, kdo bo vse to spremljal. Seveda bomo spodbudili eh, dotične skupine v okviru razširjenega predsedstva skladno s koordinatorji, da eh, se pridružijo. Prosim, poslanka Gal. I, I might... Predsednik. Tudi jaz obstajam kot ime v celem tem postopku in bila sem že tam takrat, ko smo začeli spogajanje s komisijo. EPP je dala ime, sama sem bila prisotna, začela sem pogajanja in zato vem, da je to na strani eh, naše stranke. Ne razumem na strani EPP, ne, ne vem, kaj se dogaja zdaj. Kar se nas tiče, je vse v redu, smo začeli, sem eh, z vami, sem bila prisotna na tem sestanku, ko se je vse začelo. Poslanka Gal, nihče ni pripisal krivde skupini EPP. Mislim, da smo s tem že prišli do spremljive rešitve. Poslanka Munic. Hvala, gospod predsednik. Sem poročevalka v senci. Ponavljam. Allora, abbiamo concluso questo. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Potem, kar zadeva zanosljivost oskrbe s plinom, me je poročevalec Cyrus Volski prosil, da bi to odložili. Pridružil se nam bo zamudo namreč. E, niti gospoda Lansdorfani. Lahko torej predamo k zadnji točki na dnevnem redu. Gre za letno poročilo 2008 o skupni zunanji varnostni politiki. Nakazal bi vam, kako se je razvilo to poročilo. Najprej gre za prvo izmenjavo mnen. Poglobljena razprava bo potekala januarja. Resolucija določa strateške vidike in se naspušča v podrobnosti. Ni izčrpna, osredotoča se samo na tiste bistvene vidike. To je torej tista okvirna zasnova. Potem, kar zadeva samo vsebino poročila, z odobritvijo Lizbonske pogodbe je Evropska unija pridobila novo pomembno razsežnost. Zaradi tega je potrebna učinkovita in dosledna zunanja politika. Pomembna so zunanje, pomembne so zunanje politične aktivnosti in to zahteva določena proračunska sredstva. Evropski parlament je varuh demokratične legitimnosti zunanjih aktivnosti, mora biti neposredno soudeležen pri sprejemanju odločitev o skupni zunanji varnostni politiki. Visoki predstavnik, ki je tudi novost v skladu z Lizbonsko pogodbo, je povabljen, da redno prihaja v Evropski parlament. Obenem je povabljen, da se redno posvetuje z Evropskim parlamentom za imenovanja v diplomatsko službo. Gre za imenovanje posebnih zastopnikov Evropske unije. Potem so tudi nakazani transparentni in objektivni kriteriji za imenovanje teh posebnih zastopnikov. Ponavljam, eh, tudi tu se govori o tem, da je Evropski parlament zelo eh, pristojen na področju skupne zunanje varnostne politike. Poudarja se tudi potreba potem, da bi ponovno revidirali obstoječe medinstitucionalne dogovore, še zlasti dogovor, ki zadeva dostop do tajnih dokumentov. Poročilo dodeljuje veliko pomena tudi na čelu učinkovitega multilateralizma, poudarja se potreba po konstruktivnem, okropljenem sodelovanju z Združenimi narodi. Delegacije Evropske unije na sedežih eh, Združenih narodov v New Yorku in Ženevi morajo imeti na voljo vsa ustrezna orodja. V poročilu se določa tudi eh, to, da je potrebno konkretneje sodelovati z NATO. Obenem je eh, potrjen eh, angažma Evropskega parlamenta za čezatlantsko partnerstvo. V resoluciji dobimo analizo političnih linij, ki si jih želimo na različnih geografskih področjih. Gre za posebno kritična območja, to je naprimer Zahodni Balkan, Južni Kaukaz, Bližnji vzhod in Afganistan. Potem je govor tudi o velikem potencijalu vzhodnega partnerstva in Mediteranske unije. V preteklosti svet ni hotel eh, sodelovati v razpravah v odboru o skupni zunanji in varnostni politiki. Glede na Lizbonsko pogodbo upamo, da bo visoki predstavnik opredelil eh, sodelovanje z nami, ki bo temeljilo na dialogu v vseh fazah. To je torej v splošnem vsebina poročila, ki vam ga ponujamo pregled. Mislim, da ste včeraj dobili besedilo samo v angliškem jeziku, čez nekaj dni bo pri, se bo besedilo prevedlo tudi v nacionalne jezike, potem pa se, bo, se boste lahko oglasili v zvezi s tem poročilom. Ne vem, če so že bili določeni roki za vložitev predlogov sprememb. Ja, pravijo mi 12. januar do 12. Če želite, lahko že takoj o tem razpravljamo. Prosim, besedo imate. Eh, eh allora, se la če sem podal že dovolj eh, pogljubljeno predstavitev oziroma če eh, niste imeli dovolj eh, časa za branje tega besedila, pomeni, da nima smisla razpravljati. Ne, očitno poslanec Brok želi besedo. Prestite. Jaz sem bil mal počasen, vendar nisem pazil. To se mi je že v šoli vedno dogajalo, da nisem pazil. In poročila še nisem prebral, zato ga tudi ne morem oceniti. Jaz imam samo eno misel, ki bi jo mogoče bilo treba vključiti. Eh, potem, ko sem slišal včeraj baronico Ešten. Mogoče bi morali mal filozofirati eh, o zunanji politiki eh, Evropske unije in tu dati neke usmeritve. Mi smo seveda zdaj v popolnoma novem položaju in mislim, da bi bilo to potrebno vključiti eh, in tu neki misli dodati, eh, da ne bi prišlo kasneje do težav. Eh, potem moram reči, da včeraj, ko sem poslušal celo zadevo pri razpravi, sem bil malj nervozen. Jaz mislim, da bi morali to zadevo vključiti tudi v to poročilo, tako da bomo lahko vse skup usmerili v pravo smer. Ja, in grazie, onorevole Brok. Najlepša hvala, poslanec Brok. v krajšem uvodu, ki sem ga podal, sem eh, se navezoval tudi na prejšnje delo in sem tudi izpostavil ta vidik, ki ste ga vi nakazali, poslanec Brok. Vendar v poročilu boste to tudi konkretno našli. Poslanec Breda, prosim. Vreme se čite za. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam moram šele prebrati dokument. Danes sem prišel pozno. Mislim, da to poročilo tematsko in geografsko pokriva vse najpomembnejše vidike. Poročilo tudi upravičeno poudarja, to, da svet mora imeti dialog s parlamentom v zvezi s temami, ki se nanašajo na skupno zonanje in varnostno politiko na podlagi letnih poročil. Obenem bi bilo treba poudariti potrebo potem, da bi imeli posvetovanje s parlamentom o odločitvah, ki zadevajo to skupno zonanje in varnostno politiko in tudi obrambno politiko. Mislim, da bi moral svet dokazati, da se zauzema za transparentnost in s tem bi tudi bolj legitimirali dejavnosti Evropske unije na mednarodni ravni. Izpostavil bi še tri točke. Čezatlantsko partnerstvo. Visokemu predstavniku eh, predlagamo, da bi imeli globalni pristop pri. Eh, mednarodnih zadevah. Včeraj sem tudi to povdaril na razpravi z gospo Ashton. Potem bi morali tudi govoriti o misijah za človekove pravice v Kosovu. Obene bi morali spodbujati vzhodno partnerstvo, to je izredno pomembno. Hvala za vašo pozornost. In efekti, questi argumenti so uh, tudi. Dejansko te teme že dobimo v poročilu. Vaš prispevek je pravzaprav eh, samo ponovitev tem, ki jih že dobimo. Hvala, da ste se pridružili našim kriterijem, da ste pristopili k eh, temu, kar smo povedali. Nišče drug se najavi k besedi. To točko lahko torej zaključimo. Ne še eh, poslanka Branter. Um, Niste me videli. K poročilu jaz se strinjam z gospodom Brukom, da je potrebno natančno opredeliti, kaj bo šlo v zunanje službe, e, torej e, kaj bo opravljal novo imenovani komisar oziroma e, visoki predstavnik. To je zagotovo zelo zanimivo. Druga zadeva, o kateri bi rada govorila, svet je pripravil novi eh, dokument o zmogljivosti Evropske unije. Mogoče bi lahko to vključili in rekli, da mi gledamo pozitivno na to, da se da je prišlo do nekega novega gibanja, eh, kar eh, zagotovo krepi Evropsko unijo v pogodbah eh, Evropske unije z tretjimi državami imamo klauzulo o človekovih pravicah. Mogoče bi bilo dobro, da eh, damo več povdarka funkcioniranju te klauzule in da se za to zavzamemo. Hvala. Hvala poslanka Brantner. Vaše pripombe bomo upoštevali. Do 12. januarja imate čas da uložite predloge sprememb, ki jih bomo potem tudi ustrezno upoštevali. Nihče drug se ne javi k besedi. Zaenkrat smo izčrpali dnevni red. Čakamo, da se nam pridružita gospoda Sarjus Volski in Aleksandr Graf Lambsdorf. Prekinili bomo našo sejo Vidimo se spet čez 10 minut. Čez 10 minut, prosim.